No. Še enkrat bomo potrdili pionirsko vlogo Evropskega parlamenta pri varovanju državljanov. Torej, imeli bomo Evropo, ki ščiti svoje državljane. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako smo zaključili razpravo. Glasovali pa bomo jutri o povdne. Spoštovane kolegice in kolegi, prehajamo na naslednjo točko našega dnevnega reda. To je skupna razprava o sporazumih o ponovnem sprejemu. Najprej priporočilo gospoda Šogorja o sporazumu med Evropsko skupnostjo in Pakistanom o ponovnem sprejemu, potem pa še vprašanje za ustni odgovor z razpravo komisiji o ponovnem sprejemu in sporazumih skupnosti s tretjimi državami. Najprej dobi besedo gospod Sogor kot poročevalec za štiri minute. Prosim a lisszaboni szerződés. Hvala lepa. Odkar je stopila veljavo Lizbonska pogodba, je to prvi sporozum o ponovnem sprejemu, ki ga mora odobriti Evropski parlament. Svet je, je dal pogajalski mandat komisiji, da začne se pogajati med ES in Pakistanom. Po kar nekaj krogih pogajanj po skoraj desetih letih je bil 26. oktobra lani ta sporozum podpisan. Po uveljavitvi Lizbonske pogodbe je Evropska unija postala pravna naslednica Evropske skupnosti in sedaj mora Evropski parlament dati odobritev takšnim sporozumom. Afet je dal pozitivno mnenje, odbor Libe in odbor Juri pa sta prav tako že tudi glasovala o tem. Cilj tega sporazuma je, da olajšamo in spodbudimo postopke ponovnega sprejema med eh, državami članicami EU in Pakistanom. sedaj je postalo obvezno sprejeti posameznike pod določenimi pogoji in določili smo tehnične določbe. Sporazum o ponovnem sprejemu je pomembno orodje za boj proti nezakonitemu priseljevanju v EU za povečevanje varnosti na področju, na teritoriju EU. Pakistan je pomembna tranzitna država ali država izvora za priseljence, ki ne izpolnjujejo več pogojev, da vstopijo ali prebivajo v eni od držav članic Evropske unije. Sporazum s Pakistanom je prav tako nekaj, kar ima regionalni pomen. Olajšal bo namreč prizadevanja Evropske unije za to, da ukrepimo sodelovanje z drugimi državami na območju. Sporazum vključuje tudi pomembne določbe, kar se mednarodnega prava tiče, glede ponovnega sprejema. pakistanski organi morajo izpolnjevati mednarodne standarde in eh, spoštovati mednarodno pravo. Prav tako bomo vzpostavili skupni odbor za ponovni sprejem. V tem pa sodeluje samo Evropska komisija. Zato Evropski parlament eh, zaproša komisijo, da ga redno obvešča o dejavnostih odbora. Ta sporazum bo stopil v veljavo prvi dan drugega meseca po datumu, ko se pogodbenice uradno obvestite, da so končani potrebni ratifikacijski postopki. Rad eh, bi se zahvalil komisiji, rad bi se zahvalil kolegicam in kolegom za njihovo sodelovanje in upajmo, da boste podprli ta sporozum. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj dajem besedo avtorjem vprašanj. Najprej gospod Moraješ, dve minuti, prosim. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Hvala tudi gospodu Sogorju za delo, ki ga je opravil. Uh, V imenu skupine S in D moram reči, da smo proti tem sporazumom, zato ker se nam zdi, da tukaj gre za kršitev človekovih pravic in mednarodna zaščita ni zagotovljena s tem sporazumom, zlasti ker eh, ni Pakistan podpisal ženevske eh, konvencije iz leta 1951. Zato se moji skupini zdi eh, smiselno, da bi podpis takšne konvencije moral biti predpogoj za to, da se mi eh, pogajamo s Pakistanom. Evropska unija je danes podpisala enajst sporazumov o ponovnem sprejemu pogajanja, eh, so, potekajo tudi v sedmih drugih, po katerih sta pa dva s Pakistanom in Gruzijo v fazi sprejemanja. Eh, sporazum s Turčijo naj bi kmalo podpisali. Parlament je zaskrbljen zaradi kršenja človekovih pravic v Pakistanu, zato mora komisija to upoštevati pri pogajanju za ta sporazum. Ne moremo podpisati sporazuma z državo, ki še vedno krši temeljne človekove pravice. Parlament mora seveda dobiti vse, eh, vsa dejstva, vse informacije in podrobno oceno učinkovitosti posameznih eh, inštrumentov potrebujemo vse osnovne podatke, zato moja skupina S in D eh, poziva komisijo, da čim prej pripravi neke vrste evalvacije delovanja takšnih eh, sporazumov. Eh, zlasti pa potrebujemo dodatne varovalke v njih. Pakistan je ena država, s katerimi se pogajamo, ki ni podpisala Ženevske konvencije. Hvala. Naslednja govornica je gospa Flotr, dve minuti. Si, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, zdi se mi res nepredvidno od poročevalca, da od nas zahteva, da ratificiramo en tak eh, zelo problematičen sporazum. Gre za Pakistan vendarle, to ni katera koli država. To je država, ki ima že tako ali tako problematično situacijo, vedno več je beguncev in ubežnikov in veliko je ljudi, ki prihajajo iz Afganistana, naprimer, in Pakistan ni ratificiral ženevske konvencije in res je, da nas tudi svet Evrope sicer zahteva od nas, da lahko podpisujemo to vrste sporazume, vendar le z državami, ki izpolnjujo pogoje glede človekovih pravic in tako naprej. Naj vas ne spominjam na vsa ta številna odprta vprašanja. Če pogledamo dobro vse te različne člene, potem vidimo, da imajo določene daljnosežne vplive. Na koliko ljudi bo to vplivalo? Na 20, 200 ali 20 tisoč? kdo je tisti, ki bo sedel v tistih odborih, ki bodo govorili o ponovnem sprejemu teh ljudi, kdo bo odločal, kdo se lahko vrne in ne, kdo bo lahko jamčil, da se bo nekdo neposredno vrnil, kaj se bo zgodilo po 30 dnevih, ko bo potekel rok in Pakistan ne bo izpolnil pogojev, kaj bomo storili. Ali se bodo potem spet spraševali, kako smo mogli mi tukaj in komisija sprejeti te bizarne pogoje. Zato vas res prosim, Kdo mi lahko da odgovore? Sama sem spraševala že marsikoga in zanima me, kdo je tisti, ki bo vprašal v Pakistanu, kakšne so zadeve za res. Sama ne morem biti za ta sporazum, ker ne moremo nikakor sami tukaj ugotoviti, kakšna je realna pot, kako bodo ti ljudje res vračani. In jutri je treba reči ne. Hvala. Naslednji govornik, gospod Tavareš, dve minuti. Hvala, gospa predsedajoča. Ker zadeva ta eh, sporazum o ponovnem spremu s Pakistanom, mislim, da gre za različne faze analize, ki jih moramo opraviti. Prvič, treba je vedeti, da gre za prvo poročilo, o katerem bo v zvezi z takšno situacijo glasoval eh, Evropski parlament po sprejemu Lisbonske pogodbe. Pomeni se, da je naša nadzorna vloga bistveno večja in mislim, da moramo natančne razmisliti o takšnih eh, poročilih. Morda bo treba zahtevati tudi dodatna pojasnila. Katerkoli bomo imeli v Evropskem parlamentu na mizi takšno poročilo, ki ga bomo morali uh, odobriti, bomo zahtevali dodatne ukrepe za nadzor eh, nad situacijo, uh, zahtevali bomo dokazno breme in tako naprej. Ker zadeva to, ta konkretni sporazum s Pakistanom, tukaj gre za celo vrsto dvomov. Tukaj ne gre za sporazum o ponovnem sprejetju Pakistancev, to je neke vrste sostranska vrata za ponovni sprejem Afganistancev. Poleg tega gre v primeru Pakistana za državo, ki ni podpisala Ženevske konvencije o beguncih iz leta 1951. Skratka, ne moremo tukaj uporabljati dvojnih meril. Ali bomo resnično spoštovali človekove pravice povsod ali pa samo 80 odstotno ali sploh ne. Skratka, opraviti bomo imeli z verskimi, etničnimi manjšinami, z ženskami in na nek način se bomo znašli v kotu, iz katerega ne bomo mogli. Naj vam a, povem nekaj. Pred nekaj dnevi smo razpravljali o poplavah v Pakistanu o vseh eh, razseljenih osebah, eh, o ljudeh, ki so morali zapustiti državo, o tisočih mrtvih žrtev. In Evropska unija se mi zdi, da tukaj ne sledi ustrezne mu a, eh, načelu. Gospa Grisbek. V imenu naše skupine liberalov in demokratov moram reči, da so ti sporazumi seveda koristno sredstvo v boju proti ilegalnemu priseljevanju, vendar ni dovolj koristno, če samo podpisujemo številne sporazume. Naj vas spomnim na nekaj pravnih vidikov in eh, Evropski parlament bi moral biti ustrezno in pravočasno obveščan o vseh teh sporazumih. Do danes vemo, da je bilo podpisanih 11 takih sporazumov in angažiramo se okrog sedmih naslednjih, ki ne bodo podpisani. Vendar bi morali najprej oceniti učinek obstoječih sporazumov, preden se lotevamo podpisovanja novih. Zato me zanima, kakšna jamstva lahko ponudi komisija v tem primeru, kaj se stori v primerih, ko naj bi podpisnica ne bila podpisnica Ženevske konvencije, kot smo ravno kar slišali. Zato nas zanima, da kaj je bilo storjenega, da se preuči stanje zadev pred predlogom podpisa tega sporazuma. Tu prihaja do prevelikih razkorakov. Gospa komisarka, razumem tudi vaša stališča, ampak zanima me, ali lahko prinesete sem kakšna jamstva, ali lahko poveste, kakšna so pogajanja s Pakistanom, kaj ste dosegli glede spoštovanja temeljnih človekovih pravic in ali ste morda s seboj prinesli tudi nekaj jamstva, o tem, kako bi se lahko naše skupine udeležile informativnih obiskov na terenu, da bi videli, kako se dejansko spoštuje človekove pravice v Pakistanu. Moramo biti namreč zelo pozorni in nikoli ne smemo izgubiti izpred oči naših ciljev, ki so večja varnost za vse nas, vendar ob spoštovanju človekovih pravic povsod po tem svetu. In to je temelj naših vrednot. No, Hvala. Sedaj pa dajem besedo komisiji. Komisarka Malmström, izvolite. Hvala, gospa predsedajoča, poslanke in poslanci. Da, Pakistan je res v m, mm, srčiki naših m, eh, pogovorov v zadnjih mesecih zaradi poplav, zaradi Eh, smrtnih žrtev in tudi zaradi razseljenih oseb. Veste, da sta svet in komisija priskočila na pomoč tudi pri obnovi države in pri pomoči za preprečevanje nadaljnih nesreč. Eh, prejšnji teden na vrhu je o tem razpravljal tudi svet. Ker zadeva današnje poročilo odboru Libe in gospodu Šogarju, se zahtevam, eh, oprostite, zahvaljujem za zelo eh, konstruktivno delo, ki ste ga opravili. Sporazumi o ponovnem sprejetju so postali zelo pomembni inštrument za sodelovanje z tretjimi državami. Če hočemo biti verodostojni, ko gre za naše državljane, mora naša politika pri ponovnem sprejemu biti zasnovana na tem, da vrnemo tiste, ki nimajo pravice prebivanja na našem ozemlju olajšanje vračanja takšnih oseb v državo izvora in eh, tranzitno ali tranzitno državo je nekaj, kar moramo eh, strogo spoštovati. Pravočasno spoštovanje in podpisovanje teh sporazumov je povezano tudi z našo eh, vizumsko politiko. Zlasti pa je to pomembno, ko se pogajamo za olajšave pri vizumskih politikih. Komisija je do sedaj vse to upoštevala, pa tudi v prihodnosti bo to naredila. Gospa predsedujoča, nekaj pomislekov, ki so jih eh, omenili govorniki danes in avtori vprašanja. Komisija bo spoštovala svoje obveze iz eh, člena 218 eh, Lizbonske pogodbe in bo takoj in v celoti obveščala Evropski parlament v vseh fazah pogajanj in sklepanj takšnih sporazumov. Pri tem bomo upoštevali vlogo Evropskega parlamenta v procesu spremanja, torej zahtevo, da mora tudi parlament dati svoje soglasje k bodočim podpisom takšnih sporazumov. Zagotovili bomo eh, zaupnost podatkov, ko gre za tekoča pogajanja in seveda bomo tudi predstavljali poslankam in poslancem okvir za nadaljne delo gospod Monservici, generalni direktor, je že uh, vas obvestil v odboru Libe za zaprtimi vrati o tem, kako ta pogajanja potekajo. To je bilo julija. No seveda bomo na eh, ta način nadaljevali delo tudi v prihodnje. Skupno moramo ugotoviti tudi, kako lahko v prihodnosti izboljšamo sodelovanje kar zadeva sporazume z državami, ki niso podpisnice Ženevske konvencije, moram reči, da seveda bi želeli, da Pakistan podpiše to konvencijo. Prepričujemo jih, da to naredijo čim prej, tudi v teh pogajanjih. Tako kot vi, tudi komisija uh, zastopa vrednote mednarodnih inštrumentov, ko gre za človekove pravice in uh, to mora biti v središču naših politik. Zaradi tega smo pripravili naš aki na področju mednarodne zaščite, imamo eh, direktivo o postopkih za izdajo eh, azila in druge politike. Poleg tega vse države članice Evropske unije zavezuje Ženevska konvencija, ko gre za spoštovanje statusa beguncev in spoštovanje človekovih pravic. To so standardi, ki zagotavljajo, da ne bomo eh, vključili v postopek eh, ponovnega vračanja nobene osebe, preden nismo upoštevali vse tveganje, da bi takšno osebo preganjali, eh, kaznovali ali celo mučili po eh, vračilu, potem ko se je vrnila. Države članice morajo vsaka posebej oceniti vsako prošnjo za azil na svojem ozemlju, preden spremejo odločitev. Tukaj je treba zagotoviti tudi usnezna dokazna sredstva, roke in tako naprej. To so pomembne eh, načela tako imenega non-refulmona, ki so ugrajena tudi v vse naše sporazume. Vsi sporazumi te vrste vsebojo ustrezne klauzule, eh, ki eh, zahtevajo spoštovanje dogovorjenih načel. Komisija tukaj seveda lahko odigra pomembno vlogo, ko gre za preprečevanje dela eh, različnih združb eh, za tihotapljanje eh, migrantov oziroma priseljencev. To počenjamo tudi v zvezi s Pakistanom. Ta tako imenovana industrija naj bi letno zaslužila 1,25 milijard dolarjev. In v našem poročilu, ki smo ga sprejeli spomladi, smo priporočili Pakistanu, da začenja eh, podpisovati podobne sporazume tudi z drugimi. Kar zadeva sporazume o olajšanju izdaje vizumov, takšnih eh, pogaj ne bomo s Pakistanom še začeli, to ni naš namen, vsekakor pa eh, bomo poskušali eh, Eh, zagotoviti ustrezno spoštovanje bilateralnih sporazumov, zlasti ko gre za delo na področju pravosodja in notranjih zadev. Vse države, s katerimi smo sprejeli sporazume o lajšanju izdaje vizumov, smo eh, sprejeli tudi eh, zavezo, da bomo spremljali izvajanje teh sporazumov in vas obveščali o tem. Skupni odbor za ponovni sprejem nadzira eh, sporazume o ponovnem sprejemu in eh, nenehno nadzira izvajanje določ sporazuma. Do sedaj nismo imeli večjih problemov. Tudi nevladne organizacije ne poročajo o njih, kljub temu, da nekatere te države, s katerimi imamo podpisane te sporazume, so zelo občutljiva območja. Ni potem sporazumu ne bomo nikogar vrnili, če uh, zanj obstaja tveganje, da ga mučijo ali kaznujejo po uh, tem, ko se je vrnil. Če pa bi se to zgodilo, to ni seveda posledica sporazuma o ponovnem sprejemu, temveč je to posledica nezakonite odločitve in ukrepa te države članice, ki jo je treba potem tožiti pred mednarodnim sodiščem. Tudi v, št v okviru štokholmskega programa bo do konca letošnjega leta komisija v celoti ocenila delovanje teh sporazumov, predstavili vam bomo rezultate uh, v neformalnem sporočilu. Upoštevali bomo vse uh, tiste možnosti, ki ste jih predlagali, omenili bomo tudi pomoč tistim, ki potrebujejo pomoč za reintegracijo. Vsekakor pa že podpiramo različne projekte. Uh, in eh, za, podpiramo celo vrsto različnih eh, pomoči državam, ki sprejemajo takšne osebe. Torej, obstajajo načini, kako to podpreti. Eh, imamo direktive, ki veljajo na tem področju, komisija bo eh, spremljala delo in kolikor se bo dalo, vas eh, bomo obveščali o tom, o tem, zlasti na podlagi splošnega sporazuma in sporočila, ki smo ga julija leto sprejeli. Upam, da boste na tej podlagi lahko podprli ta sporazum. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa v imenu odbora AFET, gospod Albertini, minuta najlepša hvala gospa predsedujoča že osem let je od začetkov pogajanj med evropsko komisijo in pakistanom in eh, bil bi že čas da pride do nekega sporazuma ki bi poskrbel za stanje ljudi ki pridejo po nezakonitih poteh od tam v evropsko unijo. Jasno pa je treba upoštevati tudi razvoj dogodkov v sami regiji in tudi vprašanje človekovih pravic. Slišali smo že številne pomisleke o nestabilni situaciji, o stalnih kršitvah človekovih pravic v Pakistanu in vsa ta pogajanja, ki so potekala sedaj med komisijo in Pakistanom, nikoli niso obrodila nikakršnih jamstev, da bi se situacija glede človekovih pravic izboljšala radi bi videli, da bi najprej dosegli oceno obstoječih enajstih sporazumov o ponovnem sprejemu. In eh, dobro bi bilo, če bi lahko pri takem sporazumu dosegli stanje, v katerem bi lahko ljudi, ki nezakonito prebivajo, ustrezno obravnavali, da se bodo izvajali ustrezni nadzori, da se ljudi ne bo pošiljalo domov kar tako po neki ad hoc oceni. Ampak vsekakor potrebujemo najprej oceno enajstih sporazumov, ki že obstajajo. Sedaj pa v imenu ELS Manfred Weber, minuto in pol. Prezidentin. Spoštovana gospa predsedojoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi, najprej, kar se Pakistana tiče razpravljamo o tem v težkem času za Pakistan in mislim, da izrekamo vsi solidarnost z ljudmi, ki morajo prestati katastrofo. Kolega Sogor je o sporozumu že veliko povedal, zato načelno o vprašanjih bi rad podal nekaj pripomp o vprašanjih glede ponovnega sprejema. Ti sporozumi so potrebni in smiselni, saj imamo v Evropi pravico urejevati priseljevanje. Če pa imamo to pravico, potem imamo tudi osebe, ki so tukaj nezakonito. In potem je naslednji konsekventni logični korak, da jih moramo vrniti. Pri veliko teh splošnih izjavah so eh, levica, socialni demokrati, zeleni na naši strani, ko pa gre za konkretna dejanja, so proti za to. Menim, da moramo vseeno ostati dosledni. Drugič, standardi človekove pravice, to je potrebno spoštovati. Seveda pa ne gre za to, da imamo mi boljše, bolj kakovostne standarde na področju človekovih pravic. Ne, če bomo zavrnili ta sporozum, bomo imeli neusklajene zadeve na tem področju. In tretjič, pomembno vprašanje je, kako bi lahko partnerstvo s tretjimi državami bilo v prihodnje še bolj privlačno. Prosim komisijo, da deluje povezano če bomo skušali organizirati ponovni sprejem, moramo seveda potem sodelovati tudi s tretjimi državami in tretje države morajo seveda biti sposobne nam tudi odobriti kakšno naših želja. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu SND. Gospa Sivi Gijom. Hvala lepa. Humanitarna situacija, ki je v Pakistanu katastrofalna, je tudi bila razlog, da smo predstavili glasovanje o tem sporazumu. Danes se moramo dejansko vprašati, kako potrditi ta sporazum, če še toliko odprtih vprašanj. In zato nima smisla, da vas spominjam na vse podrobnosti kršitev človekovih pravic, o katerih smo že govorili, temveč Naj vas spomnim samo na dejstvo, ki je bilo danes tu že omenjeno, da ta država ni podpisnica Ženevske konvencije in zaradi tega nam, nas ne potolažijo niti izjave Evropske komisije. Zaradi tega moramo sedaj imeti jasno stališče in eh, postaviti določene pogoje, predvsem postaviti kot neizogibni pogoj, podpis Ženevske konvencije, preden se s komerkoli pogajamo o tem. Glede izvajanja sporazuma, o katerem danes govorimo, pa je tudi dvomljivo, kako bomo sploh zagotovili spoštovanje zastavljenih pravil in ciljev, ki jih želimo s tem doseči izvajanje pa je samo konec številnih procesov pri delovanju tovrstnih sporazumov. Zaradi tega smo že pred časom prosili komisijo za oceno že obstoječih sporazumov o ponovnem sprejemu in doslej še nismo prejeli ničesar zadovoljivega. Zanima me, kako je lahko komisija sploh potrdila ta sporazum, ne da bi bila predhodno opravljena ocena obstoječih sporazumov. Evropski parlament se zaradi tega ne bo mogel odločiti za podporo to vrsti pogajanj, ker ni bil vsem ustrezno obveščen. Predlagam, da Evropski parlament okrepi svoje stališče in da preneha igrati samo simbolično ulogo. Še zlasti pa je pomembno, da se odločamo in da se sliši naš glas pri sprejemanju partnerstev, kot je naprimer tisto z Libijo.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 kot eh, številni drugi predgovorniki se lahko samo še enkrat ozrem na vprašanje človekovih pravic. Čeprav smo vsi videli trpljenje eh, beguncev in vse grozljive slike, vseeno ne smemo pozabiti na to, kakšna je uloga tovrstnih sporazumov. Treba je pogledati tudi pravno podlago in zato predlagam, da si ta sporazum ogledamo v veliko širšem kontekstu. Komisija si prizadeva po eni strani za zakonito priseljevanje in omejevanje nezakonitega. Eh, želim pa eh, seveda slišati od komisije, kaj se dogaja z že obstoječimi sporazumi. In prav tako bi morali v vsakem primeru ustrajati, podobno kot v primeru Pakistana, da država podpisnica podpiše tudi ženevsko konvencijo, ker je brez tega nekako nemogoče predstavljati si ustrezno izvajanje sporazuma o ponovnem sprejemu. Od komisije si želimo, da bo ocenila konkretne učinke obstoječih sporazumov o ponovnem sprejemu. Vem, da se zadeve s Pakistanom lahko še dodatno zapletejo, če ne bomo podpisali sporazuma z njimi. Vendar ne vem, kako lahko zagotovimo njihovo sodelovanje pri tem, če jih ne zavezujejo določila Ženevske konvencije. Kaj se bo zgodilo z ljudmi, ki jih bomo pošiljali nazaj, če lahko pričakujemo, da bodo njihove človekove pravice kratene. Zato sem prepričana, da je v primeru Pakistana še vedno prevladujoče načelo non-refulmo ali načelo nevračanja. Upam, da boste te zadeve še enkrat pretehtali. Hvala. Hvala lepa. Z Argentini minuto in pol. Human asielbeleid hoort een uitzettingsbeleid. Dat is waar. Als je uitgeprocedeerd bent, dan moet je. Res je, moramo imeti ustrezno azilno politiko in politiko omejevanja nezakonitega priseljevanja. Vse to drži. Pa vendarle, Evropa je sama iznašla zamisel, da če se nekoga ne more vrniti v državo, odkuder je prišel, potem ga lahko vrnemo v državo, kjer je na zadnje bival predanje prišel v Evropo. Sama nisem čisto prepričana, da so te zadeve ravno najbolj humane. Po eni strani govorimo o tem, da ljudi ne bi vračali v Libijo, po drugi strani eh, pa se delamo, da ne opazimo, če se jih pošle spet nazaj v Eritrejo. In tu je še vprašanje Afganistancev, Pakistancev. Lahko se delamo, da to ni naš problem. In eh, morda bi se lahko vprašali, kako narediti te sporazume privlačnejše za države, ki naj bi jih podpisale. In ne gre samo za to, da bi oblikovali neko splošno evropsko azilno politiko, vendar konkretno gledano izgon ljudi v države, kjer jim ne, moremo, ne morejo zagotoviti niti osnovnih pogojev za normalno življenje, ni nekaj humanega in eh, to ni trajna rešitev. Hvala lepa. V imenu GUE NGL, De Jong, dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Naša politična skupina je proti podpisu sporazuma o ponovnem sprejemu s Pakistanom. To je napačen instrument v napačnem času. V skladu z Združenimi narodi je infrastruktura v Pakistanu, če govorimo o cestah, mostovih in podobno, tako slaba, da so se vrnili pravzaprav v stanje izpred desetletij. Številni ljudje bežijo iz Pakistana zaradi tega, ker so njihovi domovi uničeni kot posledica posledica naravnih nesreč. In Evropa bi morala v takih časih ljudem pomagati. Dokaj ironično se mi zdi, da sedaj govorimo o politiki ponovnega sprejema. Eh, ravno v trenutku, ko pošiljamo nazaj ljudi, ki se nimajo kam vrniti. To nekako ni v skladu z vrednotami, s katerimi se ponašamo v Evropi. Eh, prav gotovo pa bi morali vnaprej zahtevati določena jamstva za spoštovanje človekovih pravic. Zato pozivamo komisijo in tudi svet naj poskrbita za to, da bo opravljen pregled dejanskega stanja. Pakistan, kot rečeno, ni podpisal Ženevske konvencije, vendar kljub temu ni v situaciji, da bi sprejemal ljudi, ki bi jih tja vrnili. Že tako ali tako je tam preveč beguncev. Vsakič, ko vračamo ljudi nazaj v neko državo, slišimo ponavadi od komisije in od sveta, da morajo države članice upoštevati določena pravila in tudi določila Evropske konvencije o človekovih pravicah. Ampak kako boste to storili, komisija, če boste ljudi kar naložili na letalo in jih poslali nazaj v Pakistan? Kdo vam bo poročal o tem, kaj se z njimi dejansko dogaja, ko bo že prepozno za vse prizadete? Mislim, da je ta sporazum na dnevnem redu popolnoma napačen trenutku. Hvala lepa. Sedaj pa samostojni poslanci, gospod Klajs, minuto in pol. Ja, uh, najlepša hvala gospa predsedujoča. Dovolite mi naj vas opozorim na težave, ki jih imamo s Turčijo. Kot veste, je Evropska komisija zdaj že nekaj let poskušala priti do podpisa sporazuma o ponovnem sprejemu s Turčijo, vendar se je ta država neprestano upirala podpisu. Torej bi si lahko morda misli, da bomo imeli boljše sodelovanje na tem področju, ker Turčija ni samo soseda Evropske unije, temveč ima tudi zelo dolgo mejo z drugimi pomembnimi državami in je tudi hkrati zelo pomembna kot tranzitna država za številne nezakonite države. Priseljence naj vas spomnim na poročilo Frontexa, Eurojusta in Euroleksa, ki govori ravno o problematiki eh, Turčije kot tranzitne države, ne le za nezakonite priseljence, temveč tudi za pretok nezakonitih drog. Tudi to je treba upoštevati, kadar se podpisuje ustrezni sporazumi. No, sicer videti je, da sedaj zadeve sklepamo bolj premišljeno kot včasih, vendar so zadeve sedaj s Turčijo spet drugače, ker so za njih postale nespremljive. Turki so začeli govoriti o odpiranju meja, o prostem gibanju in pretoku blaga in storitev in to je zaenkrat nemogoče, če ne bomo najprej rešili obstoječih problemov. Hvala lepa, sedaj pa še ostali govorniki. Najprej gospod Koeljo, minuto in pol. E Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Rad bi se zahvalil poročevalcu gospodu Šogorju za to poročilo in za upravljena pogajanja, ki po mojem mnenju kažejo, kakšno je dejansko stanje sploh, če razmislimo, da pogajanja potekajo že deset let, ne da bi se dosegel dogovor, ne samo s Pakistanom, tudi z drugimi državami v tej regiji. In zato je pomembno, da dosežemo korak naprej v našem boju proti nezakonitemu priseljevanju. Delujemo pa lahko le na podlagi ocene od primera do primera pod pogojem spoštovanja mednarodno priznanih človekovih pravic. Treba je upoštevati države porekla in tudi pot, po kateri so nezakoniti priseljenci prišli sem. Seveda je vse to treba upoštevati preveriti, vendar tudi ob upoštevanju vseh podpisanih konvencij, tudi tisti o prepovedi mučanja in ponižujočega ravnanja. Vendar veliko krat se zgodi, da nimamo nikakršnih jamstev, da bodo človekove pravice teh ljudi dejansko spoštovane veliko krat slišimo o raznih programih eh, repatriacije, ampak ne vem, ali imamo zadost nadzor, kar se tiče Pakistana. Hvala lepa, minuto in pol, Flašikova Benjova. Govorime tu o radni. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tukaj se pogovarjamo o sporazumih o ponovnem sprejemu in številne nas skrbi osnovno vprašanje varnosti ljudi, ki naj bi se jih vračalo. Namreč ti sporazumi ne upoštevajo zadostni meri vseh teh pogojev. Od držav, ki podpisujejo sporazume na drugi strani, bi morali zahtevati, da spoštujejo določena temeljna načela, In potem pride veliko krat do sklepanja veliko širših sporazumov, ki pokrivajo naprimer energetiko, eh, sodelovanje policij, trgovinske vidike in tako naprej. Tako da je ponovni sprejem samo mehen del mozaika dvostranskih odnosov. Pri naprednih državah je sporazum o ponovnem sprejemu samo eleganten način za to, da se iznebijo nezakonitih priseljencev. Na ta način se nekako odkupijo državam, sprejemnicam z določenimi boljšimi trgovinskimi pogoji in podobno. Vendar pravzaprav eh, niti ne gre za to, da bi iskali ustrezno politično voljo na drugi strani ali gospodarsko zmogljivost teh držav, da se spopadajo z vsemi, ki jih vrnemo tja. Mi se moramo najprej vprašati, kaj se dejansko zgodi kot posledica tega in kakšna je skrb za človekove pravice. Hvala lepa. Kiel Nielsen, minuta, prosim. 2005, tudi decizijo. Že od leta 2005 morajo vse odločitve o izgonu in vračanju držav članic spoštovati vsa temeljna načela človekovih pravic. Nikoli ne moremo nikogar izgnati ali poslati v državo, kjer obstaja resno tveganje, da bi bila ta oseba bodi si izpostavljena mučenju, bodi si kaznovana smrtno kaznjo in podobno. Gre za vse oblike kršanja človekovih pravic, gre za izginotja, mučenja in vse, kar se še lahko zgodi v teh državah država, kako lahko zagotovimo, da bodo spoštovana pravice, spoštovane pravice in varnost ljudi, ki jih vrnemo v te države. Nikoli ne vemo, kakšno je stanje, ali bodo tam preganjani zaradi svojih verskih prepričanj, kaj se bo zgodilo z ženskami in nikjer ni predvideno spoštovanje temeljnih načel Evropske unije glede varovanja človekovih pravic. Iz tega razloga upam, da bomo jutri glasovali proti. Bronze. Hvala lepa. Sedaj pa minuta za gospoda Bronsa. Prosim. Razlog za to, da se vračajo nezakoniti priseljenci iz Pakistana nazaj v domovino, so jasni. Vendar se moramo vprašati, zakaj potrebujemo sporazum za to, da bi se ti ljudje smeli vrniti v svojo lastno državo. Zanima me, zakaj so nekateri tako proti, da bi jih vrnili, tudi če Pakistan v to privoli. Pravijo zaradi tega, ker Pakistan ne upošteva določenih načel varstva človekovih pravic. To je sicer res, ampak to se dogaja celo v nekaterih evropskih državah. Ali hočejo s tem reči, da bi morali vsem ki so prišli k nam, dovoliti, da tukaj tudi ostanejo, samo na podlagi morebitnega kršenja človekovih pravic v državah, ki naj bi bile bolj nevarne. Zakaj potem ne povabimo kar celotnega prebivalstva eh, Bližnjega vzhoda, Afganistana, Afrike in Pakistana? To bi bila logična posledica dosedanjih komentarjev. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Štraser, minuta in pol, prosim. President. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, spoštovane gospe in gospodje, ta sporazum je pravilen, ustrezen, potreben in potrebno se je zahvaliti komisiji, da smo prišli do rezultata. Kajti upoštevanje humanitarnih najbolj min, minimalnih standardov je ključnega pomena pri vsakem sporazumu o ponovnem sprejemu. To je predpogoj, da tak sporozum sploh sklenemo. In ne gre za prosilce za azil, to govorimo v smeri levice, zelenih. Preberite si sporozum, ne gre za tiste, ki potrebujejo zaščito, gre za nezakonite priseljence. Za te gre. To so tiste osebe, ki jih to zadeva. Ne gre pa za to, da bi seveda izgnali tiste, ki potrebujejo zaščito. To ne gre. Kar pa sedaj potrebujemo, je, da poskrbimo za to in hvaležen sem za oceno, ki ste jo napovedali v svoji izjavi, da bo izvajanje odločb o ponovnem spremu tudi izvajano, kajti dejanski, dejansko število vračanja je veliko niže, kot je odločb tukaj gre naprimer samo za določen precej nizek procent oseb, ki so dejansko vrnjene. Tukaj potrebujemo splošno strategijo Evrope, potrebujemo skupno strategijo s tretjimi državami, da bi to lahko izvedli. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Borsellino, minuto in pol. Grazie, signora Presidente, signora Komisarja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, kolegice in kolegi, današnja razprava o sporazumih o ponovnem sprejemu se nikakor ne more izogniti tudi eh, zelo kočivim vprašanjem, kaj je sporazumom med Evropsko unijo in Libijo. Zaskrbljeni smo zato, ker je komisija danes zelo malo poročala o tem. Lizbonska pogodba pa terja od komisije, da ustrezno obvešča parlament. Libija ni podpisala ženevske konvencije o človekovih pravicah. Niti danes svojim ravnanjem ne kaže, da bi ravnala v skladu z mednarodnim pravom. In s tem mislim tudi zadeve, ki so vsem znane in tudi kaj se je zgodilo z evropskimi predstavništvi tam. Ampak pogledajmo samo prejšnji teden, kaj se je zgodilo z italijanskim ribiškim čovnom, na katerega so streljali z libijskega plovila, ko se je še vedno nahajalo v mednarodnih vodah. To je zelo resna situacija in kljub temu, da imamo sporazum med Italijo in Libijo o vračanju nezakonitih eh, priseljencev brez eh, posebne študije posameznih primerov, mislim, da to ni ničemur koristilo v primeru, ko so konkretno streljali na te ljudi. No, vprašali se moramo, zakaj pravzaprav sploh gre. Morda bi si morali pogledati, kakšne možnosti imajo sploh libijski pristojni organi in kako je to urejeno z njihovo zakonodajo. Morda imajo to pravico, da streljajo. Hvala. Lepa sedaj pa Diaz de Mera, minuto in pol. Hvala lepa. Azil in eh, sporazumi o ponovnem sprejemu so popolnoma ločena vprašanja. Eno je boj proti nezakonitemu preseljevanju, drugo pa je mednarodna zaščita in pravica do azila. To so popolnoma drugačne zadeve. Imamo pakistanske državljane, ki ne izpolnjujejo več pogojev, da bi ostali na ozemlju držav članic ali pa gre za državljane tretjih držav, ki nimajo več nobenega veljavnega dokumenta, ki bi jim omogočal, da ostanejo pri nas. In potem so tu še tisti, ki pridejo neposredno iz Pakistana z neveljavnimi dokumenti. Tako da je treba upoštevati vse vidike mednarodnega prava, še zlasti temeljna načela nevračanja novega fulmo in spoštovanje tudi vseh vidikov človekovih pravic tako da moramo jasno vedeti, da gre za sporazume, ki se nanašajo zgolj na ljudi, ki so nezakonito prisotni na ozemlju Evropske unije in to se ne nanaša na prosilce za azil. Zato sem prepričan, da nekoliko mešamo hruška in jabolka, ko govorimo o tem in gre tudi za končo našo skupno politiko boja proti nezakonitemu priseljevanju. Hvala lepa. Naslednja je gospa Boskurt, minuto in pol, prosim. V Pakistanu je trenutno situacija hujša kot eh, v zadnjih 80 letih in izgleda, da ni nobenega konca tej nesreči. Milijoni eh, ljudi so prizadeti in eh, ljudje nimajo več hrane. In eh, ali bomo sedaj ljudi vračali skupaj s humanitarno pomočjo v, v, v Pakistanu, to ni odgovorno dejanje. Oči pred situacijo ne smemo zapirati. Veliko je treba še tam narediti. Pakistan niti ni podpisal Ženevske konvencije o beguncih in moramo zagotoviti, da bodo obstajale dobre. Eh, varovalke, eh, kot jih predstavljajo eh, Ženevska konvencija in druge konvencije. In zato je bistvenega pomena, da imamo to pred očmi, tako da lahko zagotovimo, da bomo imeli dobre sporazume. Kaj pa eh, recimo situacija v zvezi s sporazumom s Turčijo? Kolikor vem, so pogajanja skoraj končana. Ampak nekatere države članice imajo pomisleke na končno besedilo. Komisijo sprašujemo, kaj so eh, te sporne točke s Turčijo, kaj meni komisija in kakšni bodo naslednji koraki, potem, ko bo sporazum sprejet, ali bodo lahko turški poslovneži in študenti potovali v Evropsko unijo brez vizumov. Ni od odgovorno imeti eh, liberalno politiko z vsemi državami, razen s Turčijo, gospa Ziper. Gospa Ziper. Eh, gospa predsedujoča, eh, govorili smo o tem, da bi moral parlament končno podpreti sporazum. Morda je bila to napaka v tolmačanju, ampak sama želim jasno povedati, ni potrebno, da moram podpreti ta sporazum in ga tudi ne bom podprla. Ravno ta prvi sporazum po Lizbonski pogodbi uh, ima neko posebno sporočilo, ampak kakšno sporočilo želimo poslati v Evropsko unijo. Pri zagovornikih sporazuma se mi zdi, da imajo nekakšen biblični pristop. Uh, umili se bomo rake, roke v naši uh, nedolžnosti, če še, saj smo dobili pogodbo, v bistvu pa sploh ne vemo, kaj se s temi ljudmi zgodi, če jih pošljemo nazaj v izvorne države. Sama bi si želela več občutljivosti, ko gre za postopanje z begunci in pa ko gre za spoštovanje človekovih pravic. Sprejem tega sporazuma bi ogrozil našo verodostojnost v vprašanjih demokracije in pa človekovih pravic in zato še enkrat apeliram na kolege naj ne podprejo tega sporazuma. Hvala lepa, gospa Sipel. Sedaj pa ima besedo gospod Mölcer. Gre za restriktivno zaščito zunanjih meja za, in samo takšni sporazumi o ponovnem sprejemu lahko zaezijo tok eh, priseljencev. Eh, na leto je deset tisoč ljudi eh, prišlo na obale Italije, eh, sedaj pa se te begunske kempe končno, se končno praznijo. Eh, Evropska unija želi podpreti takšne sporazume, kakor eh, naprimer s Turčijo, pri tem pa um, bi se naj spoštovalo tudi tako absurdne zahteve, kot so zahteve voditelja Gaddafija in pa pet milijonov naj bi namenili v namene um, skrbi za naše meje. Eh, ko gre za finančno pomoč Evropske unije, naprimer razvojno pomoč, bi morali to nameniti tistim državam, ki sodelujo z Evropsko unijo pri boju proti nezakonitem um, priseljevanju. Nujno je tudi to, da okrepimo agencijo Frontex, tako da bomo okrepili zaščito naših meja. Hvala lepa. Dank, Herr Hvala, gospod Mülcer. Sedaj pa postopek Catch the Eye in besedo dajem gospodu Papa Nikolau. Najlepša hvala, kolegice in kolegi. Približno 80 odstotkov nelegalnih priseljencev na zunanjih mejah Evropske unije je v Grčiji leta 2009 smo aretirali približno 129 tisoč nelegalnih priseljencev, 5 tisoč eh, teh eh, guncev je prišlo iz eh, Pakistana, nekoliko manj kot 5 tisoč. Več kot 3 tisoč pa jih je prišlo iz Turčije. Želim podarjeti, to dejstvo in želim podariti tudi, kako pomemben je ta sporazum. Člen, eh, člen 16 določa spoštovanje človekovih pravic. V Španiji, mal, na Malti in Italiji so zmanjšali število nelegalnih priseljencev tako, da so sklenili te vrste sporazumov. Eh, gospod podkomisar, upam, da ne bomo potrebovali dodatnih 8 let, da pridemo do eh, te faze ponovno, kajti že nekaj časa je eh, to poteka in časa ni veliko. Sedaj pa je na vrsti Franciska Keller. Eno pojasnilo bi želela. Ljudje so nelegalni. Eh, priseljenci, ampak niso vedno nelegalno prišli v Evropsko unijo. Mogoče so to prosilci za azil, pa je njihova prošnja bila eh, zavrnjena. Torej ne gre samo za ljudi, ki bi nelegalno prišli v Evropsko unijo. Gospa Malmström je rekla, da želi izpolniti pričakovanja evropskih državljanov. Naši državljani pričakujejo Evropsko unijo človekovih pravic, in Evropsko unijo spoštovanja ljudi. In mislim, da bi bilo treba takšna pričakovanja izpolniti. Ne vem, kako boste lahko spremljali ljudi, ki se eh, pošiljajo nazaj, kako boste preverili, da niso mučeni, kako bodo eh, v praksi eh, mogoče to eh, kak, preverjali. Hvala lepa, gospod Keller, gospod Oppenmeier. Eno minuto. Hvala, predsedujoči. Velika euforija, ko gre za demokratični napredek Turčije z luči zadnjega referenduma. Tu, o tem je potrebno eh, razmisliti. Turčiji do sedaj pri ponovnem sprejemu ni uspelo sodelovati z Evropsko unijo. Pri tem pa Turčija ni samo izvorna država, pa pogosto prehodna država za begunce, ki prihajajo iz bližnjega vzhoda, iz Iraka, iz Irana. Zato je nujno, da sprejmemo takšen sporazum. Frontex eh, lahko pomaga pri tehničnih vprašanjih, ampak to ne pomeni, da mora Evropska unija prevzeti stroške za varovanje turš, turških meja. Evropska unija ne more biti Ankara. Tako ali tako ji namenimo veliko finančno pomoč. Evropska unija mora denar nameniti za spoštovanje konvencij in uh, z, tukaj ne gre iskati kakšnih koli izgovorov, ko gre za ponovni sprejem teh osob. Ankara po eni strani pritiska na Brusel, po drugi strani pa dovoljuje, da begunci skozi njeno ozemlje prihajajo v Evropsko unijo. Zato je nujno čimprej sprejeti sporazum o ponovnem sprejemu. Hvala, gospod Obermajer. Gospa Basisko je naslednja. Gospod gospod eh, predsedujoči. Želela bi omeniti primer neke tretje države in sicer primer Moldove. Leta 2007 je Evropski parlament ratificiral eh, sporazum, ki je bil podpisan med Moldovo in eh, Evropsko unijo o ponovnem sprejemu. Vendar pa ima ta sporazum in ta politika določene pomankljivosti, kajti učinka tega sporazuma na Moldovo niso dovolj dobro ocenili. Samo sama uporaba tega sporazuma ni dovolj transparentna. E, komunistična vlada v obdobju 2001-2009 je vladala v obdobju ko je šest tisoč ljudi iz Moldove prišlo v Evropsko unijo in to samo zaradi kršitve človekovih pravic v tej državi. To se vidi tudi eh, v velikem številu obsodb na Evropskem sodišču za človekove pravice. Evropska unija mora narediti več za eh, razvoj te republike in pa za večjo pomoč tej državi. Alem Dezir, eno minuto, prosim. Gospa komisarka, kolegice in kolegi, jutri bo naš parlament prvič dajal svoje mnenje o sporazumu o eh, ponovnem sprejemu. To je zelo pomembna stvar in mislim, da ta parlament svoje odgovornosti ne more eh, izvajati tako na lahko. Pakistan je država, ki ni Eh, podpisala niti ratificirala že Nevske konvencije, niti konvencije o osebah brez državljanstva. Kajti ta sporazum se bo lahko nanašal eh, tako na državljanje Pakistana kot na eh, osebe brez državljanstva, pa tudi na Afganistance recimo in lahko se bo zgodilo, da bo nekdo poslan nazaj v državo, ki ne daje nobenih jamstev. In zato najprej zahtevamo, mislim, da je to čisto legitimna zahteva našega eh, parlamenta, torej zahtevamo oceno sporazumov o eh, ponovnem sprejemu, ki so že bili eh, sklenjeni, preden se eh, dokonča ta sporazum in Poleg tega pa bi bilo dobro, da bi parlament bil zastopan v mešanem odboru, tako da bi lahko sami spremljali, kaj se dogaja. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo komisarki Malstrojmo, da bo, se bo odzvala na nekatera od teh vprašanj. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, članice in člani. Z veseljem bi se z vami pogovarjala o Turčiji, Libiji in Moldovi, vendar pa žal nimamo več časa in zato se bom držala samo eh, teme, ki jo predvideva ta točka. O omenjenih vprašanjih bomo govorili drugih. Kar zadeva Pakistan, nekaj govornikov je to omenilo. Eh, s Pakistanom se pogovarjamo o tem sporazumu že nekaj let in vsi se strinjamo, da je bolje imeti evropski sporazum kot pa več eh, bolj ali manj obskurnih bilateralnih sporazumov. Kot evropski sporazum eh, ga je mogoče spremljati, več kontrole in nadzora je mogoče, transparentnejši je, o tem smo govorili tudi na parlamentarnem zasedanju, potem eh, je tem sporazumom mogoče zagotoviti večjo pravno jasnost in boljše spoštovanje človekov pravič. Naj ponovim, aki o evropskem uh, azilu zahteva, da države članice zagotovijo mednarodno zaščito tistim uh, osebam, uh, ki, uh, to, uh, ki jo te osebe potrebujejo glede na uh, akijo o azilu. Uh, direktiva o azilu. To direktivo bomo okrepili, ampak ta direktiva že določa relevantne kriterije in noben sporazum o ponovnem sprejemu ne omogoča, da eh, zadevna država ne bi spoštovala svojih temeljnih obveznosti. Izjava, o kateri smo se dogovorili med seboj, eh, je zelo pomembna in eh, komisija je odločena, da se bo ravnala po tem, kar izjava pravi oceno moramo narediti vseh eh, sporazumov, to je tudi potem podlaga za bodočo strategijo in za sklepanje bodočih sporazumov te vrste. O tem bi se še želela pogovarjati z vami. Potem je bilo še postavljeno vprašanje o tem, kako lahko preverjamo, kaj se s temi ljudmi uh, dogaja. Seveda komisija nima možnosti, da bi preverjala usodo vsakega posameznika. Države članice nimajo te obveznosti in nimajo obveznosti poročati komisiji. Ampak v luči bodočih evalvacij se bomo ukvarjali tudi s tem vprašanjem in ugotovili, kako lahko v bodoče sodelujemo tako države članice, nevladne organizacije in ljudje, ki delajo na terenu, tako da bomo lahko to zagotovili ta evalvacija, to ocenjevanje eh, bo zelo pomembno, kajti to bo določilo bodočo politiko na tem področju. Vendar pa to ne sme ostaviti trenutnih dejavnosti. Pomembno je eh, dobiti ta sporazum tako, da bomo ustrezno upravljali svojo migracijsko politiko in eh, čim prej vam bomo tudi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 da ne boste prestrogi z menoj, kajti v prvem prispevku sem govoril samo 4 minute in 20 sekund, namesto samo 4 minute, tako da mi boste sedaj oprosili, če bom govoril nekoliko dlje. Ganjeni smo bili spričo tega, kar se dogaja v Pakistanu eh, zaradi poplav, tudi ko gre za kršitve človekovih pravic, bodi si v Pakistanu ali kjerkoli drugot po svetu um, to nas vedno nekako prizadene in eh, pomisleke imamo tudi glede tega, da tudi pri državah, ki so pogodbenice Ženevske eh, konvencije, da se tudi v takšnih državah krši človekovih pravice. Ko slišim o tem, da se kolegi zauzemajo za spoštovanje človekovih pravic, čeprav v lasnih državah kršijo človekove pravice, mi to ni všeč. In ponovil bom to, kar sem že povedal uvodoma. Vprašanje človekovih pravic je izredno pomembno, ampak pri tem sporozumu ne gre v prvi vrsti za človekove pravice. Gre predvsem za to, da želijo evropski državljani varnost in da jim je potrebno zajamčiti to varnost. Povedal bom, kaj se dogaja v ZDA. Dva študenta sta bila aretirana in neko sodišče je bilo mnenja, da če bi se naj ta dva študenta vrnila v izvorne države, da bi to Eh, ogrozilo njuna življenja in tako sta lahko ostala v državi. Če torej govorimo o ponovnem sprejemu, o odstranitvah, lahko zahtevamo tudi to, da, drž, da človekove pravice ne smejo biti kršene v državah, s katerimi sklepamo sporazume. Isto pa, istočasno pa moramo poskrbeti tudi za to, da naše lastne države ne kršijo človekovih pravic. Uh, Pakistan mora še veliko nadoknaditi, ko gre za vprašanje človekovih pravic. Prav tako pa ne, sme pozabiti, ne smemo pozabiti na to, da ima Pakistan ministrstvo, ki je pristojno za človekove pravice in prav tako je Pakistan letos ratificiral dva mednarodna sporazuma in sicer konvencijo o civilnih uh, svoboščinah in pravicah in pa sporazum iz leta 84, ki prepoveduje mučenje. Dejstvo, da je Pakistan ratificiral ta dva sporazuma, um, pomeni, da zaupa tudi v naše države članice. Želim vas podbuditi k temu, da daste po tolikih letih spet možnost Pakistanu, zato da bo lahko nadaljeval na poti napredka in sprejel še preostale konvencije. Hvala lepa. Hvala. Skupna razprava o tej točki je s tem zaključena. Glasovanje bo jutri ob 12.